So, ladies and gentlemen, dear colleagues, I think we should now. Tako, dragi kolegi, mislim, da bi morali nadaljevati z glasovanjem. Sedaj bomo glasovali o številnih poročilih. Kot veste, prvič vodim glasovanje, to je prvič za me, tako da vas prosim, da ste potrpežljivi z menoj, eh, če bo šlo vse v redu, eh, dobro, če kaj ne bo prav, pa prosim, da me na to opozorite. No, da bi zadeve bile še bolj zapletene. Je kolega prosil, če lahko najprej glasujemo o sporazumu o strateškem partnerstvu med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Kanado na drugi. Charles Steno, ki je poročevalec, ali se strinjate s tem, da začnemo s tem poročilom? Glasovali bomo elektronsko. Prosim, glasujte. Konec glasovanja. Sprejeto. Poročilo o poročilu Komisije o Albaniji za leto 2016. Ali želi poročevalec Knut Lekenstein kaj povedati? Ne. Potem pa lahko začnemo kompromis ena za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 38 za, proti, vzdržani. To bomo preverili elektronsko. Lahko glasujete. Konec glasovanja sprejeto. 39 in 40 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 41 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 42 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 43 za, proti, vzdržani, zavrnjeno zavrnjeno. 44 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 45 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 46 za, proti, vzdržani sprejeto. 47 za, proti, vzdržani sprejeto vzdržani, bomo to preverili elektronsko. Lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto. 48 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 49 je brezpredmeten, 50 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 2 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 3 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 3 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 4. Za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Jo, ja, prestite. Sprejeto. Prva napaka. Seveda je to bilo sprejeto. Kompromis 5. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 83 z ustnim predlogom spremembe. Da za. Proti. Vstršanje. Sprejeto. 85 za. Proti. Vstržanje. Zavrneno. 86 za. Proti. Vstržanje. Zavrneno. 87 za. Proti. Vstržanje vzdržani, zavrnjeno 88 za, proti, vzdržani. Bomo to preverili elektronsko. Lahko glasujete. Konec glasovanja, zavrnjeno. Kompromis 6 za, proti vzdržani, sprejeto. 99. Podeljih prvi del. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del je bil umaknen. Kompromis 7. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Sprejeto. Kompromis 8. Za, proti, vzdržani. Sprejeto. Kompromis 9. Za, proti, vzdržani. Sprejeto. 122 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 123 za, proti, vzdržani proti, vzdržani, bomo to preverili elektronsko. 123, lahko glasujete. Konec glasovanja, sprejeto. Kompromis 10 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 11. 11 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 12 za, proti, vzdržani, sprejeto. 149 za, proti, vzdržani, zavrneno. Kako želite, da preverimo prav? 149. Konec glasovanja? Ja, očitno. Kompromis 13. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. 152 za? Proti? Vzdržani? Sprejeto.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 156 za, proti vzdržani zavrnjeno, 157 za, proti vzdržani sprejeto, 158 za, proti vzdržani sprejeto, kompromis 14 za, proti vzdržani sprejeto, 168 za, proti vzdržani sprejeto, 168 za, proti, vzdržani, zvrnjeno. 169 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 170 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 15 za, proti, vzdržani, sprejeto. 176 za, proti, vzdržani sprejeto, 177 za, proti, vzdržani, zavrneno 178 za, proti, vzdržani, zavrneno 179 za, proti, vzdržani, bomo to preverili elektronsko 179. lahko glasujete, konec glasovanja, sprijeto. Kompromis 16 za, proti, vzdržani, sprijeto. 182 za, proti, vzdržani, bomo to preverili elektronsko. Lahko glasujete. konec glasovanja. Ja, poglej, poglej, zavrnjeno. No interference from the former chair and... Uh... <laughs> ja, nič umešavanja strani prejšnjega predsednika. Kako vaš uh, glasovalna naprava ne deluje? kakorkoli, 186 za, proti, vzdržani, sprejeto 187 za, proti, vzdržani, bomo to preverili elektronsko, 187. Door is open. Lahko glasujete. Odloka glasovanja. Sprejeto. Kje smo? 188. Za. Proti. Vzdržani. Ja. Zavrnjeno. 191 za. Proti. Proti.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 vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 17 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 18 za, proti, vzdržani, sprejeto. 222 za, proti, vzdržani, sprejeto. 225 za, proti, vzdržani, sprejeto. 230, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 231, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 9, gospoda Kukana, za, proti, vzdržani, sprejeto. 10, za, proti, vzdržani. Prosite, prelosujem, da je brez predmete. 11 za, proti, vzdržani. Bomo to preverili elektronsko. Word is open. And now it's closed. Reject. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Trinajst. Epitideos. Epitideos za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 14 za, proti, vzdržani, sprejeto, 15 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 27 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 16 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 24 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 25 za, proti, proti, vzdržani, zavrnjeno. 17 za, proti, vzdržani, sprejeto. 19 za, proti, vzdržani, sprejeto. 20 za, proti, vzdržani, bomo to preverili elektronsko. Predlog spremembe 20. Lahko glasujete. konec glasovanja. Jasno, večina za. 21 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 22 za, proti, vzdržani, sprejeto. 23 za, proti, vzdržani, sprejeto. 26 za, proti, vzdržani. Bomo to preverili elektronsko. Konec glasovanja. Sprijeto. Ena za, proti, vzdržani zavrnjeno. Predlog spremembe 2 je bil umaknjen. 3. Odličen predlog spremembe. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. 4. Za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Kako želite, da preverimo prav? Preverjamo predlog spremembe 4. Konec glasovanja. Sprejeto. Čestitke, Edvard. Pet za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Šest za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Sedem za, proti, vzdržani vzdržani, zavrnjeno, 8 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Glasujemo o tako spremenjenem osnutku poročila, lahko glasujete. The vote is closed. Konzovanja. Čestitamo poročevalcu Knutu Flekensteinu za izid glasovanja. I know. Tell me when. So we now come to a very easy country. Sedaj pa ena zelo neproblematična država. Poročilo o poročilu Komisije o Bosni in Hercegovini za leto 2016. Poročevalec, če želite besedo, gospod Prida. Uh, Hvala lepa, predsednik. Včeraj sem se že zahvalil vsem kolegom za sodelovanje. Danes pa bi se želel zahvaliti nekomu, ki je delal v sekretarijatu in ki ga bo zapustil. To je Petr Bojtoj. In z njim sem delal na poročilu o Islandiji v obdobju 2009 do 2014, od leta 2014 do danes pa tudi pri pripravi poročila o Bosni in Hercegovini sva odlično sodelovala. Najlepša hvala Petr Bojdo v imenu cele skupine oziroma celega odbora. So, let's begin. Tako, kar začnimo. Veliko je predlogo sprememb, kompromis ena za, proti, vzdržani, sprejeto. Štirišestdeset za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis dve za, a kako? Zeleni so zahtevali glasov, poimensko glasovanje o kompromisu dve, lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto. 80. Gospod Šultes. Kdo je za? Proti? Vzdržani? To bomo preverili elektronsko. Lahko glasujete. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis 3. Za proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 90 gospoda Papadakisa. Glasovanje po delih, prvi del. Kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjeno. Drugi del, za, proti, vzdržani, zavrnjeno sprejeto. Kompromis štiri za, proti, vzdržani. Sprejeto. Kompromis pet za, proti, vzdržani. Sprejeto. 102 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 103 za, proti, vzdržani, Zavrnjeno. 104 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 105 za, proti, vzdržani, sprejeto. 106 za, proti, vzdržani, sprejeto. 107 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 6 za, proti, vzdržani vzdržani. Sprejeto. Kompromis sedem za, proti, vzdržani, sprejeto. 108 za, proti, vzdržani, sprejeto. 130 za, proti, vzdržani, bomo to preverili elektronsko. 130. Konec glasovanja. Morda bi lahko bolje dvigovali roke. Kompromis 9 za, proti, vzdržani sprejeto. 142 za, proti, vzdržani. Pa bo to preverili elektrodsko. And the vote is closed. Konec glasovanja. Sprejeto. Za 143 je bilo zahtevano poimensko glasovanje, tako da lahko glasujete. A je poimensko glasovanje predvideno v postopku? The groups, but we have a roll call vote ena izmed skupin je to zahtevala. Poimensko glasovanje o 143. Lahko kar, kar glasujete. The vote is closed. Konec glasovanja. Sprejeto kompromis 10 za proti vzdržanju. Sprejeto. Kompromis 11 za proti vzdržanji. Sprejeto. 161 za proti vzdržanji. Sprejeto. Kompromis 12 za proti vzdržanji. Sprejeto. Kompromis 13 za proti vzdržanji. Sprejeto kompromis 14 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 15 za, proti, vzdržani, sprejeto. 16 za, proti, vzdržani, sprejeto. 17 za, proti, vzdržani, sprejeto. 18 za, proti, vzdržani, sprejeto. 212. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. 18 za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. 19 za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Kompromis 20 za? Proti? Vzdržani? Sprejeto kompromis 21 za proti vzdržani. Sprejeto. 254 za proti vzdržani. Zavrnjeno. 255 za proti vzdržani. Zavrnjeno. 156 za proti vzdržani. Zavrnjeno sprejeto. 257 za, proti, vzdržani, sprejeto. 258 za, proti, vzdržani, zavrneno. Kompromis 22 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 23 za, proti, vzdržani, sprejeto sprejeto. 24 za, proti, vzdržani, sprejeto. 287, gospod Dambaski, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 288 v dveh delih. Zeleni so zahtevali uh, to glasovanje po delih, prvo glasovanje normalno, za proti vzdržani zavrnjeno, zeleni so zahtevali glas, poimensko glasovanje v drugem delu 288. Lahko glasujete. Uh, Konec glasovanja. Zavrnjeno. 23 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 24 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 25 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 26 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, oziroma sprejeto se popravlja predsednik, 27 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 26 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 26 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 26 za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. 28 za, proti, vzdržani, sprejeto. 29 za, proti, vzdržani, sprejeto. 30 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 31 za, proti, vzdržani, sprejeto proti, vzdržani, sprejeto. 32 za, proti, vzdržani, sprejeto. 33 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 34 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 36 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 37, 38 za, proti vzdržani, zavrnjeno, 39 za, proti vzdržani, zavrnjeno. O moj bog. Ja, eh, sedaj pa imamo spet eh, pojmensko glasovanje, ki so ga zahtevali seveda zeleni. Ustni predlog spremembe ena. Gospod Šultes, postopkovno. Ja, mi pravzaprav nasprotujemo temu ustnemu predlogu spremembe. Yes, We oppose the oral amendment. Nasprotujemo ustnemu predlogu spremembe. So, we then don't have to vote. We come to number 40. Ja, potem ni treba glasovati. Mm, eh, predlog spremembe 40 gospe Zovko. Eh, prvi del za, proti vzdržani. Zavrnjeno. spet poimensko glasovanje, ki so ga zahtevali zeleni. To se prvič dogaja, nišče meni o tem obvestil in to je zelo čudno. Dobro bomo glasovali. In sicer poimensko drugi del predloga spremembe 40 lahko glasujete. Konec glasovanja. 51 proti nič. Zavrnjeno. Perhaps somebody can explain. Is the Green Group still present? A so zeleni sploh še tu? 41 za, proti, vzdržani, sprejeto. 42 za proti, vzdržani. Bomo to preverili elektronsko, predlog spremembe 42. Vote is close. Kon glasovanja. Zavrnjeno. Trinštirideset za, proti, vzdržani zavrnjeno, 44 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 45 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 46 za, proti, vzdržani sprejeto, 47 za, proti, vzdržani sprejeto, 48 za, proti, vzdržani sprejeto, 49 za, proti, vzdržani sprejeto vzdržani, zavrnjeno. 50 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 51 za, proti, vzdržani, sprejeto. 1 in 2 za, proti, vzdržani, sprejeto. No, it was adopted. Sprejeto je bilo. Tri je brezpredmeten, tako da smo pri številki štiri, zato smo tako veseli. Kako želite glasovanje v svežnju? 4 do 9. V svežnju. 4 do 8 v svežnju. Predloge spremembe vidimski. Za? Proti? Vzdržani? Vsi so zavrnjeni. Devet. Za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno? Deset. Za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Enajst. Za? Proti? sproti, vzdržani. Čestitke sprejeto. 12. Proti, vzdržani, zavrnjeno. 13. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Štirinajst za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 15 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Potem pa spet svežen Vilimski, 16 do 22. Kako? Kaj menite o tem? Ne. Dobro, bomo pa glasovali vsakem posebej. 16 za, proti vzdržani, zavrnjeno 17 za, proti vzdržani, zavrnjeno 18 za, proti vzdržani, zavrnjeno 19 za, proti vzdržani, zavrnjeno 20 za, proti vzdržani, zavrnjeno 21 za, proti vzdržani, zavrnjeno 22 za, proti vzdržani, zavrnjeno. Sedaj pa še elektronsko glasujemo tako v spremenjenem osnutku poročila. Lahko glasujete. Konec glasovanja. Čestitamo, gospod Preda. So, bravo. What are we doing now? the discharge on internal budgets. Why don't you give me yours? Next vote, we come to the draft opinion. Naslednje glasovanje, osnutek mnenja o razreščici za 2015 za splošni proračun Evropske unije. Poročevalec je gospod Balčitis, želite besedo mogoče? ni ga tukaj. Dobro, potem pa začnimo. Ena za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Dva za, proti, vzdržani. Preverimo. Preverjamo številka dve. Konec glasovanja. Jasno, zavrnjeno številka 3. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno številka 4. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno 5. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno 6. Ja, za, proti, vzdržani, zavrnjeno 7. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno 8. Za, proti, vzdržani 8. Sprejeto. 9. Za. Proti. Zdržani. To moramo preveriti. 9. Konec glasovanja. Sprejeto je bilo to. Deset za, proti, zdržani, zavrnjeno enajst za, proti, zdržani, zavrnjeno dvanajst za, proti, zdržani, zavrnjeno trinajst za, proti, zdržani, sprejeto štirnajst za, proti, zdržani, zavrnjeno petnajst za, proti, zdržani, sprejeto šestnajst za, proti, zdržani, vzdržani, zavrnjeno, 17 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 18 za, proti, vzdržani, sprejeto, 19 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 20 za, proti, vzdržani, sprejeto. V redu, zdaj pa še končno elektronsko glasovanje o osnutku mnenja. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Dobro. Thank you. In naslednje, glasovanje, osnutek mnenja o razrešnici 2015 za splošni proračun Evropske unije, služba za zunanje delovanje, poročevalec um, Balčitis, lahko začnemo glasovati. Ni prisoten. Ena za proti, vzdržani zavrnjeno. Dva za proti, vzdržani zavrnjeno zavrnjeno 3, za, proti, vzdržani, zavrnjeno 4, za, proti, vzdržani, sprijeto 5, za, proti, vzdržani, zavrnjeno 6, za, proti, vzdržani, zavrnjeno 7, za, proti, vzdržani, zavrnjeno 8, za, proti, vzdržani, vzdržani, zavrnjeno 9 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 10 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Zdaj pa kompromis 1, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, zdaj pa 14 za, proti, vzdržani, vzdržani, zavrnjeno. In zdaj končno še elektronsko glasovanje o mnenju za, oziroma glasujemo. Konec glasovanja in to je sprejeto. Torej, zdaj pa naslednje glasovanje. In sicer je to osnutek priporočila um, o predlogu za pridružitev med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Libanonsko republiko na drugi strani. Poročevalec, poročevalka je gospa Manesku. Želite kaj dodati? Ne, v redu, torej glasujmo elektronsko. Uh, Glasujemo. The vote is closed. Konec glasovanja in to je sprejeto. Potem pa še naslednje glasovanje. Imamo še eno glasovanje. Ali je to vse? Aha, najlepša hvala. Torej, to je bilo vse za danes. Res je zabavno eh, predsedovati ob glasovanju. Hvala. So, dear colleagues, ladies and gentlemen, kolegice in kolege, no, kar hitri smo, uh, celo prehitijamo urnik in smo pri točki 21. Poročanje o obisku delegacije odbora AFET v Izraelu za sedenjem ozemlju Palestine in Jordanu od 2. do 6. januarja 2017 to je zadnja točka na današnjem dnevnem redu. Ta misija je potekala na začetku tega leta, kot rečeno. Emil Brock je predsedoval te misiji. Tudi sam sem bil član te ad hoc delegacije in opravili smo zelo dobre razprave v Jeruzalemu, v Izraelu, pa tudi v Palestini, oziroma na palestinskem ozemlju. Potem se delegacija odpravila še v Jordanijo in sedaj dajem besedo članom te delegacije. Ilmar Brok, prosim, lahko začnete. Ilmar, besede tvoje. Hvala lepa. No, tukaj so skoraj vsi tisti, ki so bili člani te delegacije, tako da bom kar kratek kot si povedal, bili smo v Jeruzalemu, v Ramali in v Amanu, v vsakem mestu pa en dan. To potovanje je zaznamovalo dvoje. V Knesetu smo imeli seminar skupaj s kolegi iz Kneseta. Tam je šlo predvsem za vlogo Irana in Saudske Arabije v proksi vojnah za vprašanja tujih bojevnikov in pa razpravljali smo tudi o nevarni vlogi Hamasa v Gazi. Vsi smo se strinjali glede tega, da se treba boriti proti terorizmu. Zato je potrebno tudi sodelovanje med Izraelom in državami članicami. No, istočasno pa moramo Iranu in Saudski Arabiji tudi jasno povedati. Dear colleagues from Croatia, perhaps... Ja, nočem motiti hrvaških kolegov. Kolegi, morda bi lahko z vašimi razpravami nadaljevali pred vano. Gospod Rok. Jaz se izgubljam zadnje poslušalce. Ja, tako Iran, kako Saudsko Arabijo je treba spomniti na to, da eh, sta oba odgovorna v tej nadomestniški vojni v Jemnu in v Siriji ter Iraku. Eh, v Siriji obstaja os med eh, od irano-šitske vlade v Iraku, gre za sodelovanje z Asadom in pa ta linija sodi vse do vodi vse do Hezbolaha in vse skupaj skrajno tudi z Rusijo. Pri mirovnem procesu v Iraku in Siriji Zahod igra manjšo vlogo. Pravzaprav se tukaj prikazuje. Rusijo kot edinega mirovnika. Eh, no, čaka nas še konferenca v Kazahstanu, v kateri evropejci sploh ne bodo sodelovali. Eh, to se zdi eh, Izraelu zelo zaskrbljujoče. Po drugi strani pa je v Ramali postalo jasno, da je veliko sporov tudi med. Uh, obema stranema, obe strani se obdolžujeta, da se tista druga stran ne želi udeležiti pogovorov. Je ja, posod skupaj pa, uh, ehm, predvsem skupaj pa uleče vajeti Rusija. Tako da bi se tudi tukaj globalno strateško gledano morale določene stvari spremeniti in Evropska unija bi se morala bolje, bolj učinkovito udeleževati v takšnih moralnih procesih. No, razprave v Izraelu se razlikujejo, odvisno od tega, ali je nekdo član opozicije ali vlade. Eh, no, takrat je Izrael še z velikim upanjem gledal na novega ameriškega predsednika, tako je recimo uh, minister za pravosodje Benet predlagal, da bi uh, da bi, pred, da bi določili območje C, prav tako so se odločili za širitev naselji. Vse skupaj pa je bilo povezano tudi z predstavitvijo ameriškega veleposlaništva v Jeruzalem. No, dan po tem, ko je Trump prevzel vodenje ameriške administracije, je Izrael tudi odobril gradnjo novih naselij. Ehm, tukaj smo evropske države izrazile veliko kritiko te politike naselbin, no, američani pa zaenkrat še niso uložili veta na to. Pri obisku Zahodnega pasu v območju C v Betlehemu. Uh, smo bili, tam je uh, eh, županja tega mesta uh, Pakis, uh, Palestinka, ki je, ki je krčanske vere. Uh, no, oni se zazemajo za neposreden dostop iz Betlehema do območja C, kjer pa se gradijo naselbine. Tako da a, sedaj razpravljajo o tem, ali še lahko dopuščajo izgradnjo naselbin v tem območju C, kjer je v 60 odstotkih tega ozemlja predvidenih, eh, je predvidena gradnja novih naselbin. Tako da sedaj smo se znašli v takšno situacijo, da mm, palestinska oblast več nima vpliva na Hamas, niso stanju vladati velikim delom eh, Zahodnega brega, ki jih je spremenila naselitvena politika Izraela. Uh, in eh, enostavno izgubljajo vero v lastno državo. Tako da se dejansko izgubljajo vsi predpogoji za uh, iskanje rešitve v obliki dveh držav. Eh, no, seveda Evropska unija ne želi tega sprejeti, mi si želimo rešitev dveh držav, kakor tudi izraelska opozicija. Imeli smo priložnost se sestati uh, tudi z predsedniki opozicijskih strank v Izraelu in tudi njih zelo skrbi to, da se sedaj eh, rešitev dveh držav izgublja kot, oziroma se jo prikazuje kot nekakšno fikcijo. To bi lahko privedlo do novih sporov, eh, dolgoročno gledano pa bi demografski faktor lahko privedel do tega, da bi bili Izraelci v svoji lastni državi v manjšini ali pa Izraelce eh, skrbi, da bi to privedlo do situacije apartheida, da torej večinsko prebivalstvo v neki državi svoč ne bi imelo volilne pravice, kar pa seveda imelo slabe posledice. Torej, to je opis situacije, eh, ki jo drugi gledajo, vidijo podobno koliko je vzdušje, vzdušje obupa, frustracij. Ehm, skratka, nišče ni uspel dokazati, da je, zmerno, da je ta zmerni mirovni proces kaj bolj učinkovit kot pa radikalna politika Hamasa. Obiskali smo tudi Jordanijo, imeli smo zelo zanimiv pogovor z kraljem Abdullahom in za princem Fajsalom, ki prihaja iz eh, vojaških vrst. Zelo dobro je pojasnil strateške povezave. Eh, tudi v Jordani smo se pogovarjali predvsem o boju proti terorizmu. Eh, razpravljali smo o tem, da bi s pritiskom na islamsko državo v Iraku in Siriji se lahko islamska država razširila tudi v Jordanijo. Istočasno v to revno državo, državo prihaja zelo veliko beguncev iz Sirije, prav tako je sedaj zaprta jordansko-sirska meja. Jordanci so zelo zaskrbljeni zaradi stabilnosti e, lastne države. Če bomo k temu prišteli še propad rešitev dveh držav in če bi se hkrati zgodilo še to, da bo veleposlaništvo predstavljeno, potem sploh ne vem, kako bodo oni to še zdržali. To bi lahko privedlo tudi do radikalizacije v Jordaniji. če pogledamo na zemljevid, vidimo, da, je, eh, da bi to bilo zelo slabo za Jordanijo. Jordanija je bila tista država, ki je v tej regiji vedno igrala neko razumno vlogo. Eh, in če bo tamkajšnji režim prišel pod velike pritiske, potem bomo soočeni z zelo nepredvidljivimi problemi. Eh, mi moramo Jordani pomagati zlasti pri Eh, socialnih razmerah v tej državi. Eh, ne smemo dopustiti, da bi ta država se radikalizirala zaradi problemov, kot je recimo pomankanje oskrbe z eh, vodo, z zdravstveno oskrbo. Skratka, Jordaniji moramo tudi iz Evropske unije pomagati. Skratka, se nisem ravno upanja poln vrnil z tega obiska naše delegacije. Morda je pa kakšen drug kolega bolj optimističen od mene. Hvala. Vielen Dank, Emma Brok. Hvala, Emma Brok. Sedaj poprosim še druge člane te ad hoc delegacije, da povedo svoje mnenje, torej kakšen bi vaš vtis. Kdo želi besedo? Gospod Preda, prosim, vi ste prvi. Um... Hvala, predsednik. Elmar Brok je že omenil najpomembnejše točke našega obiska in naše stike na kraju samem. To je bil zelo intenziven tridnevni obisk, kjer smo se soočili z različnimi sogovorniki na treh različnih krajih. Ampak še nekaj točk, ki so se mi zdele pomembne pri naših pogovorjih, bi želel izpostaviti. In sicer najprej vprašanje terorizma. To vprašanje smo postavljali našim sogovornikom in to pomeni eh, nekaj drugega v Jeruzalemu ali v Amanu, Namreč v Jeruzalemu, ko omeniš pojem terorizem, je prva stvar, na katero pomislijo Hezbolah in eh, njegovi šiiti. V Amanu pa terorizem povezujejo s suniti, ki bi lahko pritiskali na mejo. in tudi na pomembna mesta, kot je raka, naprimer, in uh, tudi na begunska taborišča in na teroriste gledajo tudi kot na tiste, ki prihajajo k njim na njihovo ozemlje, tako da v Jordaniji je to predvsem problem meje, ki je že tako zelo, zelo varovana. In drugič, vprašanje ki so ga postavili naši sogovorniki v Jeruzalemu, Ramali in tudi v Amenu. In sicer ta nov dogovor med Rusi, eh, Iranci in eh, Turki v zvezi s Turčijo, eh, s Sirijo, pardon. In v zvezi s tem so izrazili kar precej zaskrbljenosti v različnih tonih, predvsem glede možnosti, da bi se prišlo do sporazuma v zvezi s situacijo v Siriji brez udeležbe arabcev. Namreč Rusi, Iranci in um, Turki, nihče od njih ni arabske narodnosti. In v zvezi s tem so izpostavili več možnih scenarijev. Tudi v luči možnosti delitve Sirije, kar je zelo zaskrbljujoče, in tudi glede možnosti delitve Iraka na eh, različne etnične eh, skupine, pokrajine, tudi to je bila za njih zelo nevarna, slaba rešitev. Tako da o tem se bomo še pogovarjali v prihodnje. Kakorkoli, vsi naši sogovorniki pa so pogovor začeli s, s temo Združene države Amerike in ameriško administracijo ter vplivom, ki ga bo ta država imela po Trumpovi inauguraciji, do katere je v tem času tudi prišlo. Seveda so Izraelci v zvezi s tem izražali kar precej optimizma, saj so zadovoljni, da vidijo na čelu, na čelu te države prijatelja Izraela. Pa še nekaj naj spomnim mnogi izmed naših izraelskih eh, sogovornikov so kritizirali evropska stališča, saj se jim zdijo preveč propalestinska in nas zato nimajo za neutralnega posrednika pri tej zadevi. No, pa še nekaj, kar se je izpostavilo, izpostavilo predvsem v Ramali, pa tudi v Amanu, glede Trumpovega položaja. Uh, Pa naj vas spomnim tudi, da bo jordanski kralj eh, čez nekaj dni obiskal Združene države Amerike. To bo zelo pomemben obisk in takrat bomo lahko šele videli, na kakšen način bo Bela hiša um, pripravila svoj pristop do tega obiska. Vsekakor v teh treh dneh Eh, sogovorniki niso niti enkrat omenili imena naše drage Federike Mogherini. Niti enkrat niso omenili vloge službe za zunanje delovanje. Nihče je ni omenjal, kot da te službe ne bi bilo. Res mi je zelo žal, in, ampak to se mi zdi pomembno povedati, seveda z velikim obžalovanjem. Merci, Preda. Hvala, gospod Preda. Gospod Pažino, prosim. Hvala, gospod predsednik. Še sam bom podal nekaj pripomb, potem, ko se je že oglasil Elmar Brok in gospod Preda eh, kot predstavnik ELS in bom povedal še sam, kako sem doživljal ta obisk v teh treh dneh. Dejansko je rešitev eh, v obliki dveh držav tukaj v veliki nevarnosti zaradi tega, kar se dogaja na Zahodnem bregu, pa zaradi teh kolonij in naseljbin. Vse to kaže, da postaja vse težje izvesti to rešitev dveh držav, ki pa ostaja naša politična opcija in perspektiva. Ob robu našega obiska sem srečal tudi Ahmeda Ibija, eh, ki je predstavnik uh, arabske skupnosti. In tudi on je rekel, da je pri vzpostavljanju nove države najbolj nevarno, da se bodo še povečale diskriminacije, ki so še, že sedaj zelo, zelo številne. Potem, kar zadeva mirovni, mirovni proces, smo to tudi osvetlili z našimi sogovorniki. In ko smo srečali naše jordanske sogovornike, so povedali, da so pripravljeni o tem spregovoriti tudi ob eh, prihodnjem eh, vrhu Arabske lige, ki bo Jordanija eh, predsedovala in ki se bo sestal marca. Potem pa še nekaj Trumpovo predsedovanje. Mislim, da je. njegovo zauzemanje v bistvu zastrupljeno darilo izraelskemu premijeju Netanjahu in eh, ki eh, lahko samo še podpihne to sovraštvo med narodi. Pa še nekaj, kar je um, zelo uh, presenetilo našo delegacijo. Uh, Eh, namreč zaradi resolucije Združenih narodov nismo mogli imeti ministerskih srečanj na takšni višini, kot smo si jo želeli. In to je tudi treba povdariti. Pa še nekaj, kar zadeva pomen evropskega delovanja in evropskega parlamenta v tej regiji. E, učinek in posledice Trumpove izvolitve moramo mi na drugi strani. E, protivtežiti in uh, moramo biti jasni in glasni glede naše uloge in položaja v tej regiji, kjer smo bili do sedaj še preveč odsotni, kot je to omenil tudi gospod Preda. Tako da predlagam, da organiziramo neko uh, Eh, nek razmislek o tej temi, zato da bomo lahko pripravili jasen delovni načrt za našo diplomacijo in za naše eh, delovanje. Seveda pričakujemo tudi priporočila in predloge strani naših kolegov. Hači. Hvala sedaj pa Hadži Kočjo. Sedaj sem prav izgovoril, kaj ne? Well, I think that that's... Uh, Hvala. Mislim, da je bilo že praktično vse rečeno, ampak naj pa dodam še par pomembnih stvari. Torej pomembnih, po mojem mnenju. Se strinjam, uh, sedaj je ta rešitev dveh držav pod vprašanjem. No, se je bilo to mogoče napovedati. To je bil res zelo žalosten obisk. Še enkrat, znova sem gotovil, da palestinci tam trpijo zaradi sistema, ki ga je uvedel Izrael. Imamo eno državo, ampak dva sistema. En sistem za Izraelce in pa drugi sistem za palestince. Naj razložim, kakšna je ta situacija v Betlehemu, kjer je 180 tisoč prebivalcev, palestincev. Imajo izraelski naselbine, kjer živi 100 tisoč izraelcev. In te naselbine so znotraj mesta, kot nekakšen rak v telesu. In kar je smešno. oni nekaterih stvari sploh ne plačujo. Občini v Betlehemu imajo svoje ceste in po tej cesti gredo ven. Palestinci pa ne morejo um, iti v to območje preko teh cest. Torej, ena država, dva sistema. Ta, torej, stavek pove manj kot pa tisto, kar sem sam želel povedati. Kaj pa Evropska unija? Evropska unija naj bila mehka moč, morda je, ampak če se tako obnašaš, potem tudi če si takšna moč, potem minimaliziraš eh, svoje zmožnosti. Mislim, da Evropska unija ne more igrati nekakšne vloge. Izraelski predsednik vlade igra praktično vso vlogo oni imajo moč, palestinci so pod velikim pritiskom. In v naslednjih 20 letih se bodo razmere še slabšale. In res ne vidim nikakršne rešitve na obzorju. Rusija bo morda poskusila, tudi gospod Trump bo morda torej predstavil veliposlaništva iz Tel Aviva v Jeruzalem. Ampak vseeno, eh, ne vem, tukaj kroži veliko govoric, tega se zavedam, ampak če bo to tako storil, potem se bodo stvari še poslabšale. Ne bodo se izboljšale. Potem lahko pride do novega um, protesta palestincev, rabcev, oziroma nove ustaje. Mislim, da bi bilo bolje. Če bi bila gospa Mogorini jasnejša, odločnejša do vseh strani, ker ti vem, kje je problem z Hamasom, upam, da bosta Hamas in pa Fatah poskala skupen pot. No, saj ne želim um, reči, da druga stran nič kriva, češ uh, ne moramo komunicirati, ker imamo samo eno stran na voljo. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod. Mr. Rich. Uh, uh, hvala lepa. Gospod Brok, hvala kolegom. To je bil res dober povzetek. Se strinjam z vami. Sedaj ne želim preveč zaračevati razprave ob tej posni uri. Bi pa rad izpostavil dve pomembne stvari. Zelo jasni uh, stvari. To sem videl na konferenci na seminarju s Knesetom v Izraelu. Torej, tam naj bi govorili o teh um, bližnjih vojnah, torej med vele silami, ampak tam v bistvu so govorili samo o nekaterih stvarih, o drugih pa ne. Potem bolj dolgoročni načrti stvari so tukaj nekoliko zmedene. Prašal sem poslance v knesetu, v glavnem iz vladnih strank, takole, gledajte, če rešitev dveh držav ne bo uspela, kakšen bo potem načrt? Kaj ti tukaj morajo razrešiti to vprašanje trikotnika, kakršnakoli bo že ta rešitev države, mora biti ta demokratična, mora spoštovati človekove pravice, Izrael to v glavnem počne in uh, mora biti židovskega značaja. Kako rešiti vsa ta vprašanja skupaj? To sem vprašal, pa nisem dobil nikakršnega odgovora, nikoli. Na neuradnem uh, obisku, torej med neuradnim pogovorom, sem dobil od, odgovor, da je status quo ta rešitev. Ampak status quo na daljši rok ni spremljiv, tega se vsi zavedajo. Na takšen način bo prišlo do novih krogov nasilja na vsakih 50 let. 50 let. In tukaj mislim, da res moramo gotoviti, kaj izraelska vlada sploh želi storiti na tem področju. Kaj ti sedaj v bistvu igrajo na karto časa, stavijo na status quo. Ameriška vlada mislim, da ne bo ničesar rešila ravno k malo, vsaj par mesecev, pol leta bo trajalo, preden bomo sploh vedeli, kaj Trump želi. Uh, storiti na tem področju. Hvala. Hvala. Kolegi, drugi člani delegacije so bili Matus Jelov, vsaj v Izraelu je bil, potem Ane Lic in pa gospod Jurak. Eh, teh ni tukaj in zato lahko samo eh, ponovim to, kar so povedali še drugi kolegi. Namreč, najpomembnejše tukaj je bilo naslednje. Hvala. slišali smo veliko zaskrbljenosti zaradi te predstavitve ameriškega veleposlaništva v Jeruzalem. To bo imelo velik vpliv eh, za regijo in za islamski svet na splošno. To res moramo resno vzeti. Res hvala lepa gospodu Broku za odlično vodenje misije in veliko časno je bilo, da smo bili skupaj na tem obisku z gospodom Brokom, na tem njegovem um, zadnjem obisku kot predsedujočemu našemu odboru. In res prav simbolično bilo, da smo šli ravno v te tri države, Izrael, Palestino in Jordanijo. Hvala lepa, Elmar. So, brief... Toliko glede naše misije, sedaj pa 22 podrazna. Seveda ne. 23. Naslednji sestanek bo 9. februarja ob 9.00 zjutraj. Hvala lepa in lep večer vsem.